Welcome to this meeting. Uh, Lep pozdrav vsem skupaj. Lep pozdrav tudi gostom. Za začetek bomo sprejeli dnevni red. Osnutek dnevnega reda lahko sprejmemo z eno spremembo in sicer točka 5 smernice za eh, politike za poslovanje v državah članicah. To točko bi prenesli na kasnejši datum, kot smo sklenili na sestanku koordinatorjev. Na voljo je tudi tolmačenje na današnjem sestanku. Na voljo so vsi jeziki, razen finskega, maltežkega, hrvaškega in škotkega, oziroma irskega, pardon. Imamo tudi poročilo delegacije na CDFOP in sicer eh, naša delegacija je obiskovala center za usposabljanje in tukaj imamo tudi obvestilo in poročilo, ki ga lahko preberete, saj se nahaja med vašimi dokumenti. Potrditi moramo tudi zapisnik iz 25. januarja, potem 17. in 18. februarja in 23. februarja lahko potrdimo te zapisnike. Da. To pomeni, da smo prišli do četrte točke na dnevnem redu. Lepo bi pozdravila oba komisarja, ki sta danes z nami, gospa Tyson in eh, gospod Tibor Navračič. Veseli me, da ste se odeležili današnjega sestanka in veselimo se dobre razprave in eh, informacij, ki jih boste podali in nas bodo gotovo navdihnile. Tako besedo bi dala kolegici, gospe Kosta, ki bo povedala nekaj uvodnih besed. Izvolite, gospa Kosta. Najlepša hvala. Dragi kolegi, drage kolegice, odbor za zaposlovanje, izobraževanje in delo in v prisotnosti komisarjev, gospoda, gospe Tajsen in gospoda Navračiša, smo si zamislili, da bi začeli s tem, da bi se spomnili, posebnih ljudi in sicer tri, 13 študentk, ki so umrle po tragični nesreči v Španiji. Žal si moramo spomniti kar preveč mrtvih. V Strasburu smo se spomnili na žrtve v Bruslju, danes imamo v sredozemlju spet e, tragedijo, žal tak je svet dan danes, mislim pa, da je prav, da se spomnimo. 13 uh, eh, deklet, 6 različnih narodnosti, ki so um, bile v nekem zelo posebnem življenju, uh, trenutku svojega življenja, iz, to je bila nepozabna izkušnja, danes pa je to postala evropsko žalovanje. In zato mislim, da si moramo prevzeti tri zaveze. Prva je, da se take zadeve več ne bodo ponovili. Varnost je treba zagotoviti um, študentom in dijakom tudi v teh dodatnih dejavnostih, pri teh dodatnih dejavnostih. Erasmus mora biti izkušnja, ki se je bodo veselili in nekaj pozitivnega. In mi v njihovem imenu bomo. Uh, um, prevzeli druge pobude, ki jim bodo namenjene. In zato vas prosim za trenutek, za minuto um, tišine, za to, da počestimo njihov spomin in da uh, počestimo uh, torej, in da se skupaj spomnimo Valentino, Eleno, Elizo, Lucrecio, Sereno, Francesco, Elizo, Mokino, Chloe, Veroniko, Fanonand, Giulio in Kristino. Hvala. Once again, uh, I would like Še enkrat bi se rada zahvalila komisiji za to pobudo, eh, da lahko razpravljamo o agendi za veščine. To vključuje oba odbora, tako odbor za poslovanje, kot tudi za kulturo. Mislim, da tega ne rabimo še enkrat ponavljati, ampak bom vseeno povedala. Namreč izjemno pomembno je, da imamo takšne dolgoročne, dolgosežne pobude na področju zaposlovanja. Kvalifikacije in kakovost izobraževanja so pomembne za, naši, za naša oba odbora. Še posebej bi rada pozdravila to pobudo, ki želi opismenjevati vse. In eh, zdi se mi nesprejemljivo, da Torej, nesprejemljivo je, da še vedno obstajajo, da se še vedno rojevajo otroci, ki se nikoli ne bodo naučili, kako brati, pisati in računati. To se še vedno dogaja tudi v nekaterih delih Evrope in to se mi zdi sramotno. Torej, to je izhodišče zadali pa smo si visoke cilje, ki jih želimo tudi doseči. Za začetek bi dala besedo gospe Tyson, ki bo podala uvod v to ključno temo za naša odbora. Izvolite. You, uh, Najlepša hvala. Gospe uh, predsedujoči, spoštovani kolegi, spoštovani poslanci. Veselim se, da sem eh, spet v parlamentu in predvsem o tem odboru, da lahko poročam o veščinah. Namreč eh, že prej, že ko sem prvič prišla v eh, ta odbor februarja 2015, sem govorila o izboljševanju veščin in vidim, da je to še vedno zelo pomembna tema za oba odbora. Še posebej spodbujam, da ste sprejeli eh, resolucijo o veščinah, pa tudi resolucijo gospe Jabalove. Potem pa imamo tukaj še poročila o uporabi Erasmus Plusa, zato da se zmanjšajo razlike o tem, kako se naj poteka usposabljanje in eh, druge, drugi načini učenja ter poučevanja, predvsem v okviru projektov eh, 2020. Danes bi vam rada povedala več o napredku na tem področju, poleg tega pa bi rada izpostavila tudi glavne linije našega razmišljanja glede tega vprašanja, ki je tako pomembno za Evropo. Namreč želi, zagotoviti želimo, da bo naša delovna sila usposobljena, da bo imela veščine za to, da se prilagodi spremenjajočemu trgu dela. Potrebujemo torej nov načrt za usposabljanje v Evropi, tako da, bo so, da bodo naši zaposleni bolj zaposljivi. Gospodarski razvoj in uspeh Evrope je odvisen od veščin naših zaposlenih. Naša konkurenčnost in rast sta odvisni od tega. Glede na to, kako hitro se spreminja trg dela, je to še posebej velik izziv. Digitalna revolucija še vedno spreminja delovna mesta. Sama mislim, da tukaj ni nasproti med tem, da moramo izboljšati veščine za delovna mesta in veščine za življenje. Ljudje, ki niso dobro opismeni, ne bodo vključeni v trg dela, ampak istočasno bodo tudi izključeni iz družbe. Prav zato bodo izpostavljeni velikemu tveganju za revščino. Zagotoviti želimo, da imajo ljudje vse veščine, ki jih potrebujejo, da izboljšajo možnosti v življenju. To pa seveda vključuje tudi veščine, ki jih potrebujejo na trgu dela, pa tudi na splošno socialne veščine ter kreativnost in veščine za komunikacijo. Če želimo zmanjšati neenakost, moramo zmanjšati razliko med tistimi, ki imajo veliko veščin in tistimi, ki jih imajo manj. Zato potrebujemo tesno sodelovanje med različnimi političnimi področji, predvsem področji zaposlovanja in izobraževanja, seveda. S kolegom Tiborjem sem se udeležila sveta ministrov za izobraževanje, Tibor pa se je udeležil um, Epsko, sveta EPSKO, kjer smo se tudi pogovarjali o veščinah. Kaj to pomeni? Z kolegi po vsej komisiji poskušamo napodrevati na področju nove agende za veščine. Prav zato pozdravljam to priložnost, spoštovani gospi predsednici, da se vam lahko pridružim eh, v teh dveh odborih, tako da se lahko pogovorimo o tem, kako bomo z boljšim izobraževanjem uspeli pripraviti reforme, s katerimi bomo posredovali primerne in potrebne veščine za ljudi in tako izboljšali socialno situacijo. Stvari se hitro spreminjajo. Eden od petih ljudi, to pomeni 17 milijonov ljudi, ima težave pri branju in uh, ima tudi slabe veščine računanja in digitalne veščine. Kar 90 odstotkov služb pa zahteva digitalne veščine. Veliko preveč ljudi je na delovnem mestu, ki ne ustreza njihovim veščinam. Kar 30 odstotkov tistih, ki so zaključili univerzo, so namreč zaposleni na delovnem mestu, ki to sploh ne zahteva. 74 odstotkov univerz in drugih izobraževalnih istanov misli, da svoje študente um, svojim študentom potrebujejo posredovana znanja, ampak zaposlovalci, delodajalci se s tem ne strinjajo. Naj torej izpostavim nekaj področji, pri katerih lahko ta agenda za nove veščine izboljša situacijo. Prvič, želimo izboljšati stopnjo veščin, ki jih ljudje imajo. Namreč vsi morajo biti opisnjen, opismenjeni in imeti digitalne veščine, ki jih potrebujejo za vključitev na trg dela in tudi v življenje. Tukaj je pomembna eh, splošna izobrazba in sistem te, eh, izobraževalni sistem, ampak tudi sistem drugih priložnosti za tiste, ki jim v prvo ni uspelo. Zaposleni morajo biti zmožni in morajo imeti priložnost, da te veščine pridobijo tudi kasneje v času svoje karijere. Namreč nekatere veščine niso več uporabne, saj jih prehitijo druge tehnologije in drugi načini dela. Prav zato moramo ljudem dati možnost in priložnost, da izboljšajo ter spremenijo svoje veščine v času delovne dobe. Pravkar pregledujem nekakšno jamstvo za veščine, ki bo državam članicam prikazalo smernice za usposabljanje odraslih, ki niso visoko kvalificirani. Tukaj je zelo pomembno, da dobro sodelujejo tako delodajalci kot tudi izobraževalne ustanove. Drugič, pomembno je izboljšati kakovost in dostopnost poklicnega izobraževanja. To mora postati prva izbira, ne samo nekakšen rezervni načrt za mlade in njihove starše. Vemo, da to dobro uspeva v nekaterih državah, predvsem na področjih, kjer se podjetja vključujejo v izobraževanje in omogočajo usposabljanje na delovnem mestu. Tukaj moramo torej izboljšati to področje in vključiti tudi več pripravništev. Tretjič, imamo neenakosti pri veščinah med eno državo in drugo in prav zato moramo to spremeniti, pa tudi bolje napovedati, kakšne veščine bodo potrebne. Veščine, ki jih ljudi, ljudje pridobijo, morajo biti primerljive v vseh državah. To je sedaj še bolj aktualno, ko vidimo, kako eh, neenako je to, ko prihajajo migranti. Namreč primerljiva izobrazba je zelo pomembna za mobilnost delavcev in za njihovo vključevanje v trg dela v prihodnosti. Naj se osredotočim še na podjetništvo. Namreč študije kažejo, da imamo tukaj veliko neenakost. Na polskem si želi 17 odstotkov ljudi, ki, eh, ki zaključijo študij, odpreti svoje podjetje na Danskem, v Nemčiji in Avstriji pa si želi samo 3 odstotke diplomantov ustvariti podjetje. Kako lahko ljudi spodbudimo, da bi razmislili o tem, ali je zagonsko podjetje morda dobra možnost za njih? Prav zato moramo sodelovati čez sektorsko in na, to, na tak način ustvariti dejanske spremembe politike na trgu dela, ki niso povezane z politikami na področju izobraževanja in sociale, ne bodo uspešne in seveda tudi obratno. Sama sem v celoti eh, pripravljena podpreti takšne politike in takšne projekte. Na voljo imamo vse možnosti in sredstva, da lahko uresničimo to, ta načrt. Na voljo imamo 27 milijonov evrov iz socialnega sklada za poklicno uh, usposabljanje in vse življensko učenje. Poleg tega imamo tukaj še programe, kot je naprimer Erasmus, in tako naprej. Vse to lahko spremeni življenje ljudi. Z veseljem bom sodelovala z vami in uh, poskušala spremeniti situacijo na tem področju. Mislim, da smo dolžni narediti spremembe za mlade, ki so doštudirali, pa sedaj delajo na delovnem mestu, ki zahteva nižje kvalifikacije. To moramo storiti tudi za ljudi, ki niso dobro opismenjeni in zaradi tega ne morejo napredovati v službi. Torej, spoštovane kolegice in kolegi, skupaj lahko naredimo spremembe in to moramo tudi storiti. Thank you, Madam Tyson. Najlepša hvala, gospod Tyson. Sedaj pa dajem besedo komisarju Navračiču. Izvolite. Najlepša hvala, gospi predsednici, spoštovani člani in članice. Veseli me, da sem danes tukaj z kolegico Marjan. Veseli me, da odba, odbora sodelujeta pri tem pomembnem dosjeju, tako kot tukaj dobro sodelujemo tudi Marjan in jaz. Načrt za veščine je čezsektorski in prav zato ga moramo tako obravnavati tudi v naših inštitucijah. Izobraževanje in zaposlovanje sta enako pomembna na tem področju. Naj začnem z pomembnim vprašanjem. Kakšno izobrazbo si želimo v naslednjih letih? Kakšno družbo si želimo? Ali si želimo družbo dveh hitrosti, kjer imamo vse večje razlike med izobraženimi in neizobraženimi ljudmi, ali si želimo izobraževalne sisteme, ki bodo naše študente učili samo ozek nabor veščin, ki pač jih trenutno potrebujejo neka podjetja, naprimer. Vsaj zame je tukaj odgovor jasen. Naše izobraževalne ustanove imajo dve nalogi. Prvič, bolje se morajo začeti odzivati na potrebe trga dela in drugič, mladi morajo prenesti pristop in vrednote, ki jih potrebujejo, zato da se bodo dobro vključili v družbo in na trg dela. Zakaj? Mladi evropejci morajo biti zaposljivi, istočasno pa morajo biti tudi aktivni državljani odgovorni državljani. Z Marjan sva se pogovarjala o tem načrtu tako za ministri za zaposlovanje, kot tudi ministri za kulturo. Večina je bila mnenja, da sta ti dve dimenziji enako pomembni in da sta kompatibilni. Torej, ne gre za to, da bi izbali eno ali drugo dimenzijo. Predpostavljam, da si vsi želimo mlade, ki bodo odgovorni in aktivni, ter ki bodo dobili službo, ki je primerna njihovi izobrazbi. Prav zato pa potrebujemo boljše izobraževanje. Mladi morajo pridobiti več, širši nabor veščin in to čim prej. Izboljšati moramo kakovost poučevanja, ki je zelo pomembna za izboljševanje poklicnega usposabljanja. Kje torej začeti? Začeti moramo v razredu, če ne že prej. Razvoj veščin se mora začeti čim prej okrepiti ga moramo v osnovni in srednji šoli, ter seveda kasneje pri univerzitetnem študiju, pa tudi pri formalnem in neformalnem učenju v kasnejših življenjskih obdobjih. Prvič, študije kažejo, da je dobro začeti osnovne veščine poučevati čim prej v življenju. To je še posebej pomembno za otroke, ki prihajajo iz težjih življenjskih okoliščin. Zgraditi moramo trdno osnovo ključnih in osnovnih življenjskih veščin, kot je uh, pismenost in uh, tako naprej. Potrebujemo pa tudi dobre osnove digitalnih veščin. Namreč naše gospodarstvo, pa tudi naša družba sta vse bolj digitalni. Prav zato je to tako pomembno, saj v nasprotnem primeru tvegamo socialno izključenost. Drugič, mladim moramo dati priložnost, da pridobijo podjetniške izkušnje že v času študija oziroma izobraževanja. Komisija pripravlja posebne pobude na tem področju, tako da bomo zagotovili, da mladi dobijo neposredne delovne izkušnje že do konca obveznega šolanja. Zgraditi moramo primerne ter. Eh, dobre povezave med izobraževalnimi ustanovami in delovnimi mesti. Zmanjšati moramo razlike med veščinami, ki jih ljudje imajo in izboljšati komunikacijske veščine, naprimer. Tretjič, širši naboj veščin za življenje pomeni tudi, da moramo vključiti v ta način razmišljanja odgovornost. Mladi morajo biti bolj samostojni, kreativni, znati morajo delati v ekipi in razmišljati z lastno glavo. Gre torej za pristop. Ta drugačen pristop bo mlade vzpodbudil k temu, da postanejo inovativni, fleksibilni, odgovorni in da torej sprejemajo dobre odločitve v svojem življenju, pa tudi v svoji karieri. Pomembno je, da mlade naučimo tudi njihovih državljanskih dolžnosti. To je pomembno predvsem tudi za mlade migrante, ki jih želimo vključiti v našo družbo. Gre za skupne vrednote, ki so temelj naše skupnosti. Da bi to prenesli v prakso, bomo posodobili naš načrt za ključne veščine, ki opisuje, kaj so ključne veščine, pa tudi pristopi in vrednosti, ki jih potrebujemo. S tem načrtom bomo izboljšali smernice, tako da bodo države članice lahko izboljšale svoj eh, izobraževalni sistem in tudi usposabljanja. V inovativnem gospodarstvu, kjer eh, vedno znova prihaja do sprememb, je pomembno, da mladi poznajo tudi eh, te digitalne veščine in postanejo bolj konkurenčni. Eden izmed ključnih delov naše agende je tudi to, da izboljšamo više izobraževanje in da sledimo našim diplomantom, tako da bomo videli, kako diplomanti izkoristijo svoje znanja. Ta agenda je osnovana na dolgoročnem pristopu. Veščine moramo začeti poučevati sedaj, tako da se bo v prihodnosti zmanjšala ta razlika. Preprečiti pa moramo tudi, da ne bi prišlo do večanja razlik med našimi državljani v prihodnosti. Prav zato moramo promovirati izobraževanje in usposabljanje različnih širokih veščin in to moramo omogočiti vsem državljanom. Zagotoviti moramo, da nihče ne bo izpadel tukaj, ne glede na eh, ozadje, družinsko ozadje in tako naprej. Svežen, ki ga predlagamo, bo samo prva izmed mnogih pobud, ki jih bomo začeli izvajati v prihodnih letih. Verjamem, da bomo lahko dobro sodelovali, tako da bomo izgradili skupnost diplomantov, ki bodo zadovoljni s svojo službo in svojo izobrazbo. Hvala. Thank you, Mr. Commissioner. Najlepša hvala, gospod komisar. Čas je za prvi krok vprašanj. Imate eno minuto in pol časa. Najprej koordinator ELS, gospod Kasel, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. In hvala obima komisarjama, da ste se udeležili današnjega sestanka in hvala tudi za to predstavitev, ki smo jo slišali. Gospa Tyson je omenila podjetniške veščine. Zanima me, ali tukaj eh, razmišljate o tem, kako bi posameznikom pomagali pri tem, da se samo zaposlijo. To je zelo pomembno in dobro je, da ste omenili to vprašanje. Ampak kako lahko to dosežemo? ne da bi premaknili odgovornost eh, iz delodajalcev na posameznike, naprimer, ko gre za brezposelnost. Pa še druga stvar, eh, kar zadeva digitalne veščine starejših. To je pomembno vprašanje in eh, dobro bi bilo, da razmislimo tudi mi o tem. Hvala. Everybody, okay. Ja, vsi moramo razmisliti. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospe Ferhejen, ELS iz Odbora za kulturo. Najlepša hvala. Mislim, da je zelo pomembno, da govorimo tukaj o poklicnem izobraževanju, ki ne sme biti ločeno od eh, splošnega izobraževanja. Mislim, da je potrebno tukaj storiti še več. Povezave med podjetji, delodajalci in izobraževalnim sistemom morajo biti okrepljene. Nekatere države tukaj že bolje delujejo, druge države pa potrebujejo še veliko dodatnega dela. Namreč eh, tam je poklicno izobraževanje še vedno zelo teoretično, kar sicer ni slabo, ampak eh, samo, če imajo mladi res kvalifikacije, ki jih bodo kasneje v službene življenje tudi potrebovali. Žal pa je pogosto tako, da v šolah mladih ne naučijo podjetniških veščin, naprimer potem tudi učitelji ne poznajo teh veščin in jih ne morejo prenesti na mlade. Torej, različne pristope moramo obrati. Najprej moramo učitelje bolje naučiti, kako prenesti na mlade, naprimer digitalne veščine in podobno. Namreč v določenih državah vidimo velike razlike pri zmožnostih učiteljev, da poučujejo informacijske tehnologije in tako naprej. Torej, ni čisto samoumevno, da bodo vsi pri poklicnem izobraževanju pridobili dovolj teh digitalnih in informacijskih tehnologij. In to ni prav. Torej, bolje bi bilo, da se podjetja bolj tesno povežejo z izobraževalnimi ustanovami. Hvala. Hvala lepa. Sama bom predstavljala SND v odboru za zaposlovanje. Omenila bi dve vprašanji, ki, eh, na katera so se nanašali sicer že drugi. Prvič, gre za odgovornost delodajalcev. Znotraj agende za veščine moramo bolj izpostaviti ta aspekt in eh, bolj razviti razpravo o tem, kako lahko delodajalci prispevajo k razvoju veščin za svoje delavce. Torej, vse življensko učenje mora biti naša skupna odgovornost. Tako v domeni sindikatov, delodajalcev, delojemalcev, pa tudi služb izven trga dela. Zanima me torej, kako bi lahko bolj vključili delodajalce. Zanima me tudi aspekt dostopnosti. Namreč zavedati se moramo, da veščine niso enakomerno razdeljene po različnih eh, v, po različnih skupinah, naprimer, kar se tiče po spolu, po verskih skupinah, po nacionalnosti in tako naprej. Prav zato potrebujemo načrt za bolj enakomerno razporeditev veščin. Takšen načrt namreč resnično potrebujemo. Veselilo bi me torej, če eh, lahko odgovorite na teh nekaj komentarjev. Hvala. I think we shall come back so that you can fight. Tako, morda bi dala priložnost, eh, da se lahko odzovete na ta vprašanja, potem pa lahko nadaljujemo. Eh, no, v bistvu mm, naš dnevni red je tak, da moramo nadaljevati. Prav zato sedaj je Peter Kamervert, ki eh, je iz odbora za kulturo in predstavlja SND. Izvolite. Najlepša hvala. Gospa komisarka Tajsen in komisar Navračič, najlepša hvala za to predstavitev. Mislim, da se strinjamo s tem, da sta konkurenčnost in rast v Evropi odvisni od tega, kakšna, kakšno bo izboljšanje veščin. Tudi obrtniki ne uporabljajo več samo izvijačev, ampak pridejo k nam za tablico, ker to potrebujejo kar pa je lahko veliki izziv za te obrtnike. Naprimer. Prav zato potrebujemo razvoj digitalnih veščin, ki mora biti na prvem mestu naših eh, načrtov. Potrebujemo splošen čezsektorski pristop, zato namreč mladi morajo hitro se naučiti digitalnih veščin, na, naučiti, kako rokovati z njimi. Ni dovolj, da otroku damo tablico v roko. Ne, Naučiti se morajo, kako uporabljati digitalne medije, seveda tudi v šolanju. Samo tisti, ki razumejo, kako to uporabljati, bodo lahko kritično uporabljali digitalne vsebine in se tako vključili v eh, družbeno življenje, pa tudi na trg dela. Na to se moramo navezati, tako da se bodo mladi naučili, kako ravnati z temi informacijami, ter da bodo tudi varno uporabljali internet. To morajo biti učni cilji v učnem načrtu, naprimer v srednji šoli ali kaj takega. Tudi pri starejših moramo vključevati takšne učne snovi v vseživljensko učenje. Seveda, kot je povedala kolegica, moramo obravnavati tudi izobraževanje ter dodatno izobraževanje učiteljev. To ni nič novega, ampak kot že rečeno, je pomembno, da to postavimo na prvo mesto pri naših načrtih. Dovolj smo govorili, sedaj potrebujemo dejanska dejanja, ukrepati moramo. Od komisije pričakujem, da boste aktivni na področju koordinacije in izvajanja. Seveda pa se morajo tudi države članice obvezati k temu, da bodo pokazale angažma in da bodo dejansko ukrepale. In res je, tudi mi moramo postati bolj aktivni ter naše države prisiliti k temu, da postanejo aktivne. Hvala. E, Najlepša hvala, Jana Citnanska, ste tukaj. Izvolite. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám niekoľko otázok. Uh, jednak by Najlepša hvala, ja, nekaj vprašanj imam. Sama delam z osebami, ki imajo zdravstvene težave in prav zato me zanima, ali ste v tem načrtu upoštevali tudi dostopnost programov za te ljudi. Na Slovaškem smo pogosto priča situacijam, ko določena kvalifikacija preprosto ne obstaja. Prav zato, naprimer, diplome iz druge države članice ne moremo priznati v naši državi. Poznam študentko, ki je opravila doktorski študij iz psihologije na britanski univerzi. Pri nas na Slovaškem pa smo jo zavrnili zaradi tega, ker pač ni opravila magistrskega študija, ker je iz eh, diplome neposredno nadaljevala na doktorat. Ampak pri nas to ni mogoče in zato je bilo to zavrnjeno. Zanima me torej, kakšne ukrepe lahko pričakujemo tukaj, da bi se te stvari bolje uskladile. Pa še zadnje vprašanje. Zanima me, ali lahko bolj podrobno pojasnite, kako je z digitalnimi veščinami v zasebnem sektorju, kako bi lahko to spodbujali. Eh, hvala, Emma McClarkin, beseda je vaša, izvolite. Well, thank you to the commissioners. Uh, ja, najprej hvala obima komisarjama, da ste danes prišli na zasedanje odbora za kulturo in zaposlovanje. V prejšnjem mandatu sem zares bila izjemno aktivna na področju um, poklicnega izobraževanja in vzajemnega priznavanja kvalifikacij. Kot se nam zdijo vaše ideje izjemno zanimive, zlasti se mi zdi zanimiva, zanimiva ta predlog o reviziji um, kvalifikacijskega okvira, okvirja iz leta 2008 in kako bo to mladim v Evropi pomagalo. Um, bi lahko tudi morda omenili javna posvetovanja, ki ste jih omenili v zvezi s svežnjem za veščine? želeli bi zagotoviti vključitev vseh deležnikov v te pogovore. Menim, da morajo biti pogovori, kar se da široki, vključevati podjetja, delodajalce in pa tudi izobraževalne ustanove. Zavedam se tudi tega, da so za izobraževanje pristojne države članice. Ko govorimo o izobraževanju, me skratka zanima, kako bomo imeli nek vzvod, ki ne bo posegal v pristojnosti držav članic, da bomo spoštovali subsidijarnost, torej kako bomo kako bi lahko posredovali v teh zgodnih fazah um, in da to ne bo privedlo v večjo harmonizacijo. Skratka, bi lahko prosim nakratko spregovorili tudi o harmonizaciji oziroma o reviziji teh dveh eh, direktiv in kako nameravate a, eh, posredovati že v tej zgodnji fazi. Hvala. Thank you, eh, Hvala, gospod Labajeva. Ja, najlepša hvala. Najlepša hvala obema komisarjama, da ste se nam danes pridružili za to izmenjavo mnen. Kot veste, imamo tudi evropske smernice oziroma potrebujemo evropske smernice na tem področju in sama in pa kolegi smo dolgo časa čakali to no, na to novo agendo za veščine. Zlasti želim pokomentirati tehnično tehnične veščine poklicno izobraževanje in pa transversalne veščine in pa kreativnost. Uh, Eh, žal mi je všeč eh, to, da se osredotočamo na gojenje podjetništva Evropske unije v določenih državah članicah, kar res potrebujemo. Vem pa, da tudi ni treba, da so vsi v Evropi podjetniki. Pomembno pa je, da tistim, ki želijo biti podjetniki, te veščine damo. Kot veste, vedno obstajajo ljudje, ki so bolj podjetni od drugih in to velja prav za vse poklice to velja tudi za komisijo, konec koncev in za, za poslance v Evropskem parlamentu. Ali da bi v tej novi agendi za veščine želel videti tudi to, da ko govorimo o veščinah, ne smemo tega preveč razčlenjevati in izolirati, ampak to povezati tudi s trgom dela. To povezavo moramo okrepiti. V tem kontekstu moramo tudi povdariti, kako potrebno je, oceniti, kakšne bodo veščine, ki bodo potrebne v prihodnosti. In to povezati tudi s podobo delovnega trga v prihodnosti. Zato bi morali se pogovoriti tudi o tem, kako bolje koordinirati šole in akterje na trgu dela, zato da bi točno vedeli, kakšne veščine potrebujemo v prihodnosti in ali imajo vlade nek aktivni kanal, da te informacije sploh eh, prejmejo. Mladi mlade moramo tudi približati trgu dela in jim dati na voljo neko praktično izobraževanje in pa tudi veščine. To mora postati pravzaprav obvezno. Um, učenje na delovnem mestu mislim, da je najboljši način, kako to zagotoviti. In ne na zadnje, želim podariti tudi to, da moramo izjemno dobro načrtovati, kako poučevati veščine tudi za učitelje. Uh, dobre veščine se lahko posredujejo samo, če bomo imeli dobro izobražene, izobražene učitelje. In kakšne konkretne ukrepe bi lahko za to sprejeli? To, to se moramo vprašati. Najlepša hvala, še enkrat za to izmenjavo. Najlepša hvala. Jana Tulj. Yes, uh, uh, uh... Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Pozdravljam dejstvo, da danes to razpravo imamo. Najlepša hvala objema komisarjama, da so danes eh, delili svojo strateško vizijo v zvezi s tem. Kolegica Martina je podala odlično izjavo, s katero se posem strinjam. In to je tudi dobra odskočna deska za me, da spregovorim o tistih zadevah, ki. Nažalost, ehm, niso bile deležne um, dovolj uh, fokusa mislim, da bi morali zares revidirati evropski okvir za kvalifikacije, ampak verjetno to ne bo dovolj. Leta in leta smo pozabljali na to, da v številnih evropskih državah mladi zelo težko dostopajo do um, zaposlitev, tudi zaradi jezikovnih zahtev določenih eh, delodajalcev. Neko kvalifikacije, zlasti tisti, ki prihajajo iz novih držav članic, so včasih posebno neuporabne, ko pridejo druge države članice. Poklicne jezikovne zahteve sicer omogoča tudi uredba o svobodi gibanja za delavce, ampak ne smejo te jezikovne zahteve iti onkraj tega, kar je potrebno za upravljanje dela. Če ne, zna to poseči v svobodo prostega gibanja v Evropski uniji. Prav tako želim izpostaviti tudi to, da so te jezikovne zahteve pravzaprav nekaj, kar predstavlja neposredna diskriminacija. V številnih državah, članicah Evropske unije, nacionalna zakonodaja nima nikakršne obrazložitve, zakaj te omejitve glede jezikov sploh obstajajo. Ali je zares razumno, da za vsakega posameznika pričakujemo, da gre na sodišče eh, v zvezi s tem? Skratka, oba komisarja bi prosila, da se lotita tega problema, saj potrebujemo spremembe v zvezi s tem tudi v kontekstu revizije okvira za kvalifikacije. Hvala. Uh... Najlepša hvala. Dobro, zdaj pa bomo dali priložnost še obema komisarima, da na kratko odgovorita na vsa vprašanja in da nam data malce upanja v zvezi s agendo za naslednje leta. Začeli bomo z gospod Tisnovo. Ja, najlepša hvala. Gospa predsedujoča, najprej prvo vprašanje, podjetništvo. Kako spodbujati um, kako spodbujati podjetništvo. Bom eh, nadaljevala kar v svojem jeziku. Danes imam možnost govoriti v svojem jeziku in uporabljati storitve naših tolmačev. Bom kar nadaljevala v nizozemščini. Dobro. Mislim, kot rečeno, da je treba podjetništvo spodbujati. Zato pa moramo k zadevi pristopiti kar se da holistično in to na več frontah, tako rekoč. Zagotoviti moramo, da bodo naši državljani imeli dovolj veščine volje, zato da primerno opravljajo svoj poklic. E, iz poročila, gospod Javole, sem se, naročila, sem se naučila sledečega. Ko govorimo o novih podjetjih, je pogosto govora o zagonskih podjetjih, ker so zamisli pravzaprav odlični, pristopi odlični, saj želimo ta duh podjetništva vcepiti mladim, Ampak to je včasih težko. Od vseh nekako pričakujemo več uh, eh, inicijativ, več uh, zagona, nek, tako da moramo mladim jasno povedati, da podjetnik ne postanete čez noč, ampak da so to neke veščine, ki jih morate pridobiti. Glede starejših državljanov, starejših od 50 let, uh, um, zagotoviti moramo namreč najprej, da bodo te osebe zaposljive na trgu dela. Prejšnji teden smo obiskali tudi agencijo za varnost na delovnem mestu in pogovarjali smo se o varnih pogojih za delo. So se te izjemno pomembne, saj lahko m, po dobrimi pogoji delate zelo dolgo oziroma dlje, kot je to predvideno zdaj. In na delovnem mestu morajo vsi poskrbeti tudi za svoje zdanje, zdravje. In to je ena izmed veščin, ki se jih morate naučiti za to, da eh, ste tudi, ko ste starejši, lahko aktivni na trgu dela. Vemo, da starejši zelo težko najde novo službo, enkrat, ko odidejo iz trga dela. Tako da moramo zagotoviti, zagotoviti da bodo ostali na trgu zaposleni. Zavedati se moramo tudi vsega, kar so ti zaposleni že pri, doprinesli k podjetju, v katerem so zaposleni. Zdaj pa povezave med šolskim sistemom in uh, trgom dela. Te povezave treba ukrepiti in mladim omogočiti bolj, gladek, eh, bolj, bolj gladko tranzicijo na trg. Uh, dela. Vajeništvo, na primer, je zelo, pomemben, zelo pomembno orodje tu za mlade. Veliko govora je bilo tudi o učiteljih in kakšne kompetence in veščine potrebujejo oni. Tisti, učitelji so tisti, ki prenašajo te veščine na mlade. Okrepiti kvalifikacije učiteljev je dober način, kako zagotoviti to, da bomo imeli v prihodnosti mlade, ki bodo točno vedeli, kakšne veščine se od njih pričakuje. Pa še eno vprašanje sem dobila in sicer, kako se boriti proti neenakostim glede, glede dostopa do izobraževalnega sistema. Meseca marca smo sprožili razpravo v zvezi s evropskim stebrom socialnih pravic. Ena izmed treh, treh glavnih smernic tega stebra je ravno dostop do trga dela. In v ta temelj je vključen, v ta stebr je vključen tudi, um, so vključene tudi kompetence in veščine. Veliko oseb zelo težko pridobi te veščine, Zagotoviti moramo, da, bodo, da, bodo, da bomo ta vprašanja vključevali v vse politične dosjeje. Digitalna pismenost, tudi to moramo vključiti horizontalno v vse načine izobraževanja. Kot sem povedala že na začetku, bodo morali v prihodnosti vsi zaposleni uh, pridobiti te digitalne veščine. Samo zato, ker delate v gradbeništvu, še ne pomeni, da vam teh eh, veščin ni treba imeti. Skratka, zagotoviti moramo to, da bodo vsi mladi že v štartu imeli te digitalne kompetence. Pa še eno vprašanje sem slišala v zvezi s tem, kakšno vlogo naj bi SIA imela v smislu usklajevanja. Mi lahko storimo ogromno. ne da bi pri tem posegali v načelo subsidijarnosti. Tri evropske inštitucije res je, nimajo pristojnosti za spremenje zakonodaje na tem področju. Države članice same pač spremenijo sistem izobraževanja, kot ga želijo in to spoštujemo. Lokalne skupnosti, regionalne skupnosti in države članice so same pristojne za sprejemanje teh učnih načrtov in podobno. Ampak mi jim lahko pomagamo. Pomagamo jim lahko v smislu izmenjave dobrih praks, idej in tako naprej. Skratka, lahko odigramo neko vlogo koordinatorjev, ki jo lahko okrepimo se to agendo v veščinah. Zato se lahko poslužujemo evropskega semestra, naprimer. Prav, imamo, prav tako imamo to inštrument priporočil, ki so specifične za države članice in tudi tam lahko izpostavimo, kako pomembne so veščine. 15 držav članic um, je prejelo to vrstno priporočilo. Prav tako se morajo oglasiti tudi naši socialni partnerji in sicer naši, naše vlade morajo sodelovati s socialnimi partnerji na tem področju. To je edini način, kako uspešno zaključiti naše delo na tem področju. Prav tako pa lahko pomagamo v smislu financiranja. Države članice lahko pozivamo naj storijo to, kar mi ocenjujemo kot eh, nekaj potencialno uspešnega, kar bo mladim zagotovilo, da bodo bolj zaposljivi. Vem, da nekateri ne marajo te besede zaposljivi, ampak danes je ta beseda postala realnost. Mladi moramo dati kompetence, da najdejo delovno mesto in da potem tudi ostanejo na trgu dela. Zato, da jih eh, družba v svojem razvoju nekako ne bo, pos, ne bo postila za seboj. Gledam še, če sem dobila še, še druga vprašanja, kako vključiti delodajalcev to delo, tudi delodajalci morajo biti v tesnejšem stiku z izobraževalnim sistemom. In to, tega se treba lotiti na regionalni ravni. Evropski uniji smo poskušali organizirati konference med socialnimi partnerji in ostale, da bi jim povedali, kako pomembna je ta agenda za veščine. Socialni partnerji morajo tudi pomagati pri izvajanju tega socialnega stebra. Prav tako je treba sodelovati z delodajalci in z organizacijami, ki jih zastopajo. Vzpostavili smo tudi Evropsko zavezništvo za vajništvo, kjer so delodajalci sprejeli zavezo, da bodo ustvarili več delovnih mest. Lahko je preprosto govoriti o vajništvu, ampak zagotoviti moramo, da to vodi tudi v neko dostojanstveno zaposlitev v končni fazi. Tako da smo zelo zadovoljni, da so eh, podjetja stopila v to zavezništvo, v, ta, v to zavezništvo, kot rečeno, ki smo ga eh, vzpostavili v sklopu Evropske inicijative za mlade. Glede uh, jezikovnih zahtev, gospod Tol. To je izjemno pomembno vprašanje. Mladi morajo namreč govoriti številne tuje jezike, zato da lahko sodelujejo v življenju države članice, kamor so se preselili in da so aktivni v podjetju. Res pa je, da ne moramo za voljo nekega protekcionizma od mladih uh, zahtevajo, da obladujejo jezike, ki bi pravzaprav v končni pomenali, pomenilo samo več omejitev za delovni trg. Najlepša hvala. Bom naslednjič krajša. Uh, Gospod Navračič, imate besedo, tudi vi imate deset minut. Thank you, madam chairwoman. I will be Hvala, gospod predsedujoči. Sam bom krajši, pa upam, da. Zato, ker je gospa Tajsnova tako odlično odgovorila na vprašanje, da se lahko z njimi samo strinjam. Tako da je moja naloga bolj preprosta. Veščine, zaposljivost, to niso neke izključne, izključujoče kategorije, to so socialne kategorije. Obstajajo namreč jasni dokazi o medsebojni povezanosti med socialnimi veščinami in zaposljivostjo. Ko govorimo o podjetništvu, naprimer, tu ne gre samo za to, kako naučiti nekoga, kako voditi podjetje, kako imeti podjetje, kako imeti neko finančno znanje. Ne? Podjetništvo me,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 in izobraževanji, se moramo zavedati, da je to horizontalna veščina in da je to pač naloga naših izobraževalnih sistemov, da mladim ucepijo te ključne podjetniške veščine, kako odgovorno delati v neki skupnosti, kako doseči konsens, kako harmonizirati, kako spraviti neke različne interese in mnenja in tako naprej. državam članicam, pa bi radi pomagali pri gradni oziroma pri vključevanju teh podjetniških znanj v nacionalne učne načrte. Želimo, da se poučuje te ekonomske in družbene elemente podjetništva. in dali tudi možnost, kako povabiti neke lokalne vzornike na šole, da ti sami povedo nekaj več o svoji lastni karieri, o veščinah, ki se jih morali pridobiti, zato da so postali uspešni podjetniki in tako naprej. Skratka, to je večplastno delo in želimo jim nuditi vso pomoč, ki jo potrebujejo za to, da ta znanje razvijajo v prihodnosti, glede digitalnih veščin. Pa ja, 70 odstotkov učiteljev v Evropski uniji priznava, kako pomembne so veščine IKT in kako, to je, kako je to pomembno za vsakodnevno življenje, ampak samo 25 odstotkov učencev na evropskih šolah poučujejo učitelji, ki, so, ki imajo neko zaupanje v svoje digitalne veščine. Torej, najprej moramo učiteljem dati to znanje, zato da bodo sami lahko potem poučevali učence. Včasih pravzaprav imajo učenci boljše digitalne veščine kot pa učitelji tako da jim moramo dati več uh, pomoči učiteljem, da dohitijo učence. Eden izmed pomembnih elementov te agende je tudi usposabljanje učiteljev, zato ker jim moramo dati neka orodja, da poučujejo tudi bolj moderne veščine. Glede subsidiarnosti, tu se moram strinjati z gospod Tajsnova, ogromno lahko storimo v smislu vplivanja na države članice. Trenutno obstaja konsens glede tega z državami članicami, To lahko namreč uspe samo, če države članice to podpirajo, tako da moramo ta konsens še naprej imeti. Mislim, da je tudi v njihovem interesu, da imamo dobro agendo za vešine. Prav tako lahko organiziramo izmenjave dobrih praks, delavnice. Mislim, da je to izjemno učinkovito orodje kako vplivati na države članice. Trenutno pripravljamo tudi vizijo sistemov visokega izobraževanja v Evropi in veliko pozitivnega feedbacka smo dobili iz različnih inštitucij za više izobraževanje. prav tako smo dobili feedback strani delodajalcev, različnih deležnikov na trgu dela in vsi se strinjajo glede tega, da moramo zagotoviti više stopne zaposljivosti tudi na področju visokega izobraževanja. Skratka, delodajalce moramo povezati z akademiki in študenti in eh, nuditi neko boljšo podporo univerzam. da prilagodijo svoje učne načrte v bolj praktične načrte oziroma svoje, da nadgradijo te praktične dele svojih izobraževalnih načrtov, poleg eh, teoretičnih. Mislim, da nam je uspelo doseči zelo pozitivne rezultate. Torej, najlepša hvala. Eh, najlepša hvala. Zdaj pa bomo dali besedo še so predsedujoče gospe Kosta iz odbora za izobraževanje. Da bomo imeli pa še drugi krok eh, vprašanj. Minuto 30 ima vsak poslanec in potem 10 minut skupaj za oba komisarja in za odgovore. Malce eh, zamujamo namreč, zato da bomo lahko potem imeli še tretji krok. Kostadinka Koneva iz Gue. Osu ki on želke od tuni diksiotite s dedar kun, je nam je od tija energija. Tok norizom polika lajku se pende kato mir. Najlepša hvala. Ne smemo pozabiti, da imamo 25 milijonov nezaposlenih v Evropski uniji. In študije so pokazale tudi, da mladi iščejo zaposlitev v Evropski uniji, ampak leta 2010 v Španiji ogromno mladih ni sploh imelo veščin za to, da najde svoje delovno mesto. Potem pa mladi krivimo, krivimo um, za to, da nima teh potrebnih znanj. In težko je namreč potem videti, ali prioritete komisije zares zagotavljajo ustvarjanje delovnih mest, ki jih v Evropi potrebujemo. Mislim, da komisija, se tako kaže, verjame, da bo se situacija zboljšala s tem, da bomo zagotovili višjo stopno kvalifikacij med mladimi. Do leta 2020 naj bi 75 odstotkov vseh iskalcev zaposlitve našlo delovno mesto. Ampak v številnih državah članicah so, so mladi odlično izobraženi, ampak eh, niso zaposleni. Na 100 tisoče Grkov je moralo iti v Nemčijo in na druge države, da, tam, da so tam iskali zaposlitev. Kaj lahko mladi potem storijo? Pač gledajo vse te dobro izobražene mlade, ki so brez službe in kaj lahko storijo tisti, ki so že dobro usposabljeni, pa nima službe? Tu je eh, Nikola Sečunti. Hvala, Nikola Sečuntis, kult iz Gue. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zelo zanimive govore smo slišali strani komisije, tudi odgovori komisije so bili zanimivi. Moje vprašanje pa je sledeče. Poskrbeti moramo za to, da bodo veščine, ki, bo, ki jih imajo mladi, primerne za trg dela. Ja, ampak priznati se moramo tudi, da ne gre samo za to, da moramo mladim odcepiti te veščine in da bo potem to privedlo do rezultatov, ki jih želimo. Kaj je pravzaprav problem v Evropski uniji? gre za problem konkurenčnosti, produktivnosti. Mogoče zaradi tega podjetja zdaj trdijo, da nimajo dovolj zaposlenih, da imajo prosta delovna mesta, ampak ne dovolj ljudi. Gre za to, da imamo v Evropi ogromno mladih, ki ne najdejo zaposlitve oziroma je težava v izobraževanju. In kot drugo, povedali ste, da, kar, da povedali ste, kakšne so prioritete komisije. Bo se bo komisija lotila tudi tega, kar sem ravno kar omenil, če pogledamo ta vprašanja in če pogledamo tudi zahteve trga dela, mislim, da nam bi lahko uspelo rešiti to težave. Zakaj imamo ta beg možganov iz, ju, iz juga, Kako boste to razložili? Koga, kdo je odgovoren za to? Hvala. Hvala. Prosim vas, da sprašujete časovno umitev, če ne bo zmanjkalo časa. John Lambert, zeleni, iz komisije iz odbora Ample. Um, Najlepša hvala. Uh, številni z veseljem pričakujemo to novo agendo. Zanima nas tudi, kakšna je časovnica. Danes smo govorili tudi o teh ključnih veščinah, tiste, ki jo mladi potrebujemo, pismenost, digitalna pismenost in tako naprej. Ampak mislimo, da nas mimo pozabiti tudi na kontekst. Naj samo omenim tudi to poročilo o zeleni zaposlitvi, Green Employment Report, ki smo ga sprejeli julija v parlamentu, del tistega poročila je, se nanaša tudi na to, kako mladim omogočiti dostop do trga dela in o, na vprašanje okoljske trajnosti, o učinkoviti uporabi vir, verov in tako naprej. Bi lahko kaj povedali tudi o tem, zaenkrat še nismo slišali nič o tem. Uh, kam bi vključevali tudi te ključne veščine, STEM, ski, STEM skills v um, to področje. Zanima nas tudi, kakšen napredek je bil upravljen na tem področju. To smo obravnavali večkrat v tem parlamentu z različnimi a, sogovorniki, ampak ta težava še vedno obstaja. Glede deležnikov, a, kolegica Maklakin se je o tem govorila, vprašanje je, kakšna je vloga za lokalne in regionalne oblasti. Tudi oni imajo nek dinamični input v to agendo. Hvala. Now... Hvala. Sedaj pa besedo predajem Džilevas, članici odbora za kulturo. Najlepša hvala. Predstavljam Wales v Združenem kraljestvu, v Ližansko. In imamo zelo dobre izkušnje z programom, ki izvira iz kitemelje na Evropskem socialnem skladu in je v veliko pomoč delodajalcem. Pomaga jim pri usposabljanju in izobraževanju in tudi um, poudarja potrebo po izobraževanju pa tudi pri potrebo po pripravništvu tistih mladih, ki iščejo službo. Iz te študije je jasno, da e, so majhni delodajalci tisti, ki so bolj učinkoviti pri ustvarjanju novih delovnih mest, zlasti pripravništev. In zato sem želela vprašati, ali je to uh, Eh, dejavnik pri tej uh, strategiji, torej da bi pogledali, kakšna je situacija tudi pri zelo majhnih delodajalcih, pa tudi glede tega, kar je povedala kolegica, kako bodo regionalne in lokalne oblasti odigrala svojo ulogo pri tem. Now... Hvala. Sedaj pa Laura Džeja, odbor Empl iz skupine FDD. Hvala, gospa predsedujoče, in hvala komisarjema, ki sta nama predstavila široko sliko, ki je jasna, pa vendarle še ni dovolj konkretna. Sama um, štartam iz um, domneve, da iz uh, revščine iz, izvira tudi kulturna revščina in torej, da bi uh, premagali ta tovrzel, je treba najprej rešiti problem revščine, ki pesi Evropo, še zlasti pa nekatere države članice. V tem se strinjam s tem, kar je povedal kolega Kaza, tukaj imamo velik, velik problem z dolgoročno brezposelnostjo. Imamo predlog. Uh, ki, o kateri se govori v komisiji, v visokih sferah, kaj delamo, ali eh, prekvalifikacija um, veščin je res tisti edini instrument, ki ga potrebujemo. Potem pa še vprašanje za komisarje, za posljivost in zaposlenost. Sta to ista zadeva ali sta to dve ločeni zadevi? Po mojem mnenju sta to dva eh, podobna pojma, ki pa nista enaka um, ali naj vsi delajo ali pa bomo bolje cenili uh, znanje. Sama sem 15 let uh, delala delo um, z visokimi uh, kompetencami, ki pa ni, bil, um, ni bilo primerno za mojo raven. Uh, Eh, potem pa sem prišla sem. Kaj mislite o tem? V redu, podjetja, start-up, podjetja, zagonska podjetja, vendar pa je treba mladim pomagati, da v teh zagonskih podjetjih tudi ustvarijo nova delovna mesta, ne pa da se prodajajo samo zaradi dobička. Hvala, Laura. Sedaj pa Dominik Martin, e NF, odbor Empel. Merci. Merci. Écoutez. Ja, najlepša hvala slišal sem samo dobre zadeve, pač uh, pismenost, digitalna pismenost za naše mlade, poklicno izobraževanje, uh, eh, vajništva, vajništvo ob delu, podjetništvo, kako mladim ucepiti podjetniške veščine. Vse to se mi zdi odlično super. In to počnemo zato, da bi prvič izboljšali konkurenčnost, da bi se borili proti neenakostim. Ampak moram reči, da sem se malce izgubil tule. Groza me in strah me pravzaprav. Ne vem točno, kaj imamo pred seboj. Je to nek kongres držav v razvoju iz 60-ih? Nek ogromen skok nazaj, Je to to? Ali sem zares v odboru za zaposlovanje, kulturo in izobraževanje? In je danes morda res 18. april 2016 in številke so res. Zares obupne. 20 odstotkov um, brez nepismenih imamo, 9 milijonov uh, revnih imamo in to so grozne številke in se zavedati, da imamo, da je situacija katastrofalna, več kot imamo Evrope, manj vse skupaj, manj dobro vse skupaj funkcionira. Povedali ste, da moramo imeti bolj zaposljive mlade. Ok, ampak to bo delovalo samo, če bomo, če bomo imeli podjetja, ki bodo dobro funkcionirala Evropa, pa samo uničuje podjetja. Sedaj pa ima besedo gospod Bild iz odbora Kultura. Madame et Monsieur les commissaires, j'ai spoštovani komisarji. Kot sem razumela, bo naslednja pobuda komisije za veščine namenjena predvsem tem, da bi okrepili zaposljivost med mladimi. To je zelo pomembno, zlasti, če se zavedamo, da je 50 odstotkov mladih v Grčiji, naprimer, brezposlenih, v določenih državah članicah imamo še več brezposlenosti, odkar je začela veljati ta inicijativa za um, mlade, sploh v Franciji. Prav tako je vedno več tveganja za to, da bi se izobraževalni sistem privatiziral v skladu s to inicijativo. Imamo te kazalnike, EFP za uspešnost univerz in tako naprej, ki vodi v to. Res je, da moramo okrepiti povezave med izobraževalnim sistemom in podjetniki, ampak ta predlagani sistem zna posegati v enakost možnosti kot je povedal tudi britanski sindikat za izobraževanje. Če nek zasebni izvajalec storitev ne bo želel vključiti nekoga v um, izobraževalni sistem samo zato, ker je hendikipiran, zato, ker to zna stati preveč. To se zna zgoditi. Uh, Torej, zanima me, gospod Navračiš, kaj bo se zgodili s eh, temi indikatorji, z, eh, namerava komisija nekako preseči svoje pristojnosti z novim okvirom, kot je Evropski okvir za certifikacije in potem še tretje vprašanje, ki ga je postavil že moj kolega in sicer v tej agendi bi lahko zaključili, pravi predsedujoča. Is no, one uh, and and fifty, sorry. Minuto 50 ste imeli na voljo. Sedaj pa ima, ima ta besedo gospa komisarja vsak za pet minut. Bom, imeli bomo še tretji krok po odgovorih komisarjev, vendar pa vsak za eno minuto. Torej, lahko boste spregovorili po odgovorih komisarjev. Boste začeli vi, gospod Navračič? Da, samo dva stavka. Zaposljivost in zaposlenost. Očitno nista ista zadeva. Zaposljivost je priložnost, zaposlenost pa je dejstvo. Eh, izobrazba lahko prispeva k zaposljivosti ljudi. Lahko pa, zelo težko pa je prispevati k zaposlenosti ljudi. Eh, in izobraževanje opremi mlade, da dobijo priložnost na trgu dela in njih moramo podpirati. Uh, naučiti moramo učitelje, da bodo lahko opremili mlade z potrebnimi veščinami in zato sem zelo vesel, da lahko sodelujem z komisarko Tyson. Mislim, da je to pomemben prispevek mojega, iz mojega portfelja, čeprav je glavna odgovornost v njeni pristojnosti. Potem pa eh, projekti za financiranje mladih s posebnimi potrebami v šolah, eh, zato da bi bili bolje prilagojeni na eh, trg dela. Imamo kar nekaj projektov v okviru Erasmusa+. Sedaj pa delamo na tem, da bi projekti iz Erasmusa+, postali bolj dostopni tudi za ljudi s posebnimi potrebami. Vendar pa moramo spoštovati tudi načelo subsidiarnosti. Torej, ni nikoli, ni nobenih direktnih posegov v sisteme izobraževanja. Države, članice pomagamo, državi članice pomagamo, da se, eh, da lahko bolje pomagajo mladim s posebnimi potrebami pri eh,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 ustvarjanje delovnih mest. Zato to tudi ni namen teh politik, zato potrebujemo druge politike. Zato moramo vzpostaviti tudi nek eh, poseben okvir in zato uporabljamo tudi Evropski sklad za strateške investicije. Tam bomo iskali te inicijative, ampak poleg teh makroekonomskih uh, aspektov potrebujemo tudi dobre politike na trgu dela. Delavci morajo imeti vse potrebne kompetence, da zagotovimo, da ko se odprejo delovna mesta, da jih lahko zasedejo. S tem delom na področju veščin bomo zagotovili samo to, da bodo pač mladi pripravljeni na opravljanje delovnih mest enkrat, ko se odprejo. Glavni cilj te agende je starostni zaposlovanje. To so tudi dva slogana naše komisije. Pravičnost v neki družbi, ki se demografsko gledano spreminja. To je tisti temelj našega delovanja. Vemo, da Evropa ne pomeni samo tega, ampak to je za nas uh, ključno vprašanje, sicer kako zagotoviti, da bodo mladi bolj aktivno sodelovali v družbi. Kaj pa beg možganov? Tudi to je bilo omenjeno. To tveganje obstaja, beg možganov, da. Ampak po drugi strani je mobilnost tudi priložnost. Tudi mobilnost je cirkularna, krožna, tako rekoč. In sicer mladi odidejo iz države, ko ni delovnih mest, eh, ampak pogosto se vrnejo potem v svojo domovino, zato ker ugotovijo, da v tujini ne gre nič bolje. Potem zelena delovna mesta. Tu morajo sodelovati zlasti lokalni in regionalni nivoji. Ko vidimo, kakšne so potrebne veščine za zelena delovna mesta, jih bomo morali še nadgraditi, van ložiti več. To je ključno. Prav tako je jasno, da v Evropi nimamo dovolj mladih, ki imajo specifične kompetence nimamo tudi nekega splošnega pristopa, ki bi, lahko, ki bi ga lahko uporabljali. Opredeliti moramo, kakšne so pomankljivosti na, legional, na regionalni ravni, ampak to se razlikuje od države do države, tako da je bolje spremeniti regionalno uh, strategijo. Sicer lahko Evropa pomaga se v tem socialnim skladu, ampak tu ne gre. Tu ne gre samo za neke spremembe na evropski ravni. Strategije je treba prilagajati v skladu z regionalnimi potrebami. Potem pa še vprašanje revščine in kako je to povezano s kompetencami. Revščina izključi državljane iz številnih zadev. In proti revščini se moramo boriti na vseh frontah, začeti zelo zgodaj s tem delom. Zato smo tudi v okviru evropskega semestra, v okviru priporočil državam članicam, kjer bi to primerno dali to vrstna priporočila, zato da bi zagotovili, da so kapacete za sprejem mladih eh, in otrok predvidene in zagotovljene. Že v vrcih začnemo izobraževati otroke. Če, oziroma tudi v vrcu se začne ta prenos potrebnih veščin in ugotavljam tudi, da določeni naši državljani ne znajo, ne morejo združiti poklicnega in družinskega življenja, tudi ne zaslužijo dovolj, tako da moramo tem družinam pomagati, da pomagajo svojim otrokom. Zato potrebujemo tudi te um, kapacitete za sprejem otrok, le na ta način bomo premustili te razlike, ki, jih, ki obstajajo med družinami. Zagotoviti moramo tudi boljšo ravnoteže med družinskim in poklicnim življenjem. To je ključno za starše in tudi za starše samohranilce, ki včasih zelo težko um, pridejo do konca meseca. Še, ena, še eno vprašanje. Vidim tukaj na papirju in sicer gre za dolgoročno brezposobnost. Omenjeno je bilo, da ne sprejemamo dovolj ukrepov na področju dolgoročnega brezposobnosti, glede dolgoročne brezposobnosti. Mi smo sprejeli številne ukrepe na tem področju, od držav članici do od regij zahtevamo strukturne spremembe na trgu dela, zato da bi zagotovili, da bodo tudi dolgotrajni brezposobni imeli vsaj nek stik z trgom dela. Želimo tudi razumeti, s kakšnimi težavami se soočajo te osebe, zato da bi jim lahko ponudili delovno mesto, ki bo prilagojeno njihovi situaciji. Mislim, da je ta individu, individualiziran pristop nekaj, kar dobro deluje, ne zato, ker smo to predlagali mi, ampak zato, ker smo predlagali, da bi ukrepili izmenjavo najboljših praks. Vemo namreč, kaj deluje v določenih državah in kaj ne deluje in to poskušamo prenašati tudi na druge države članice. Najlepša hvala. Now... Hvala. Sedaj pa besedo predajem tistim poslancem, ki so že zaprosili za besedo, čeprav imamo na voljo zelo malo časa. Samo minuto ima na voljo vsak eh, poslanec in pet minut za komisarje. Imamo že enajst poslancev, ki želijo spregovoriti, zato prosim, da se omejite na eno minuto, po eni minuti vas bom prekinila. Prvi je Prva je gospa Šartije. EPP. Hvala. Štiri zadeve, glede katerih bi želela odgovor od komisarja. Prvo kot prvo, pridobitev teh osnovnih veščin, brati, pisati, šteti. Kako lahko zagotovimo, da bodo države članice uspešne na tem področju? Če državljani ne bodo imeli teh osnovnih znanj, ne bodo uspešni. Potem drugo, kako nameravate zagotoviti več konvergence med eh, izobraževanjem, ki traja dolgo, potem podjetji, ki morajo imeti hitro odziven čas in eh, digitalnimi vprašanji. Skratka, te tri vidike moramo nekako spraviti. Kako bomo to zagotovili? Potem, kot tretje, problem je tudi v komunikaciji. Komunikacija je, kot ste prav povedali, nujna med učitelji in podjetniki podjetniki so tisti, ki morajo povedati, kaj pričakujejo od uh, učiteljev. Skratka, za vajništvo je to nekako poskrbljeno in to moramo zagotoviti za vsa oblike izobraževanja. In kot tretje, kako bomo v CV-jih um, lahko izpostavili kompetence in ne diplom. Skratka, iz teh uh, diplom moramo prejti na horizontalne znanja. No. Hvala. Sedaj pa Marija Rena, SND. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Prvo vprašanje se nanaša na izobraževanje. Imamo študije PISE, ki kažejo, da v Evropi težava ni odličnost, ampak um, je težava v neenakostih v sistemu. Kako lahko komisija poskrbi za večjo enakost v sistemih izobraževanja? Uh, Torej, kaj nameravate storiti na tem področju? Drugo vprašanje, glede kompetenc, se posem strinja z gospod Tajsnovo. Več moramo vlagati v kompetence, ampak izkušnje kažejo, da smo včasih ogromno vlagali v gradbeniški sektor, naprimer. Ampak potem se je zgodil socialni dumping. Kljub vsem tem ulagan, ulaganjem, te osebe nimajo zaposlitev, zato ker ne morejo biti konkurenčni vizavi oseb, ki so 30 do 50 odstotkov cenejši v Evropi. Kaj bo se storili z tem? Tretje vprašanje. Vrčevalni ukrepi. Danes imamo ogromno vrčevalnih ukrepov, ki vplivajo v ulaganje v znanje. Rezultati niso, nam, niso takoj očitni in vidni, ampak če teh programov vrčevanja ne bomo spremenili, bomo imeli osebe, ki ne bodo imele večin danes, jutri in čez 20 let. Hvala. Thank you, Ann Sander. Hvala, Ann Sander. Ja, najlepša hvala. Ja, spoštovana komisarja, dve vprašanje imam. Prvo se nanaša na mobilnost. Mislim, da moramo ogromno truda uložiti v to, da okrepimo mobilnost. Zlasti uh, mobilnost vajencev. Kar nekaj urodi imamo, Erasmus, naprimer, prav tako pa opažamo kar nekaj težav pri dostopanju do tega, ured, do, do tega urodja, ker so mladi, obstajajo težave na področju nastanitev, transporta in pa tudi težave, ki so povezane s samim statusom uh, vajencev. Zanima, če delate na tem. Potem pa še mobilnost direktorjev podjetij, podjetnikov, če želite. Kako? tudi na tem področju zagotoviti, da se bodo posluževali teh orodij Erasmus za podjetnike. In potem še tretja zadeva, ki želimo omeniti. Na določen, določenih regijah, primejnih eh, regijah, je ogromno, kompet, je, je ogromno konkurence. saj ena država članica usposablja, izobražuje mlade, potem pa druga država članica nekako absorbira te mlade. Hvala, zdaj pa Julie Ward, najlepša hvala. Dve hitri vprašanji glede podjetništva, to je zelo pomembna tema. Povezave tega z vrednotami, o katerih smo govorili, je tudi nekaj pomembnega. In tukaj ne obstaja preprost eh, odgovor. Bi morda bi morali reči socialno podjetništvo. Tako bi oblikovali mlade, ki bodo imeli zagonska podjetja, bodo uspešni, razumeli pa bodo tudi pomen tega, da so aktivni državljani in dostojni. In dostojni samostojni državljani. Um, drugič, zanima me vaše mnenje o tem, da je treba podreti uh, ovire med umetnostnimi predmeti in ključnimi temami. Vemo, da tudi po, um, znanst, znanstvene teme potrebujejo neke vrste kreativnosti in tega ne moramo doseči, če nimamo nobenega umetniškega izobrazbe. In zato bi želela, da bi torej imeli tukaj tudi uh, neke umetniško izobraževanje. Najlepša hvala, da ste bili točni. Najlepša hvala. Dobro se mi zdi, da, se, da sodelujemo tukaj. To se mi zdi podobno poročilu o Evropskem okvirju za kvalifikacije, pri katerem sem tudi sodeloval. Namreč gre za priznavanje poklicnih kvalifikacij. To je zelo pomembno. Zanima me, kakšne ukrepe pričakuje komisija na tem področju v državah članicah, eh, si želimo več izmenjave informacij na tem področju. Pa še vprašanje za gospod Tyson, ali ne potrebujemo nekakšno evropeizacijo tega poklicnega izobraževanja, tako da bi bilo to bolj poenoteno. Nekateri člani našega odbora smo šli v eh, Silicon Valley, torej v Silikonsko eh, dolino in tam smo obiskali Google ter druga podjetja, kjer so nam vse pokazali. In ali ni pomembno za naše veščine in za izobraževanje, da bi podjetje razmislila o njihovi lastni socialni odgovornosti? Ljudje v univerzi na Berkeleyju so rekli, da bi bilo bolje, če bi imeli v Evropi nekakšen socialni model izobraževanja. Kolega Mikela Sudrova, IVP. E hvala, gospa Sudrojeva, e LS Kult. Najlepša hvala obema komisarjema za to, da med seboj komunicirata. Ključnega pomena je, da informacije o trgu dela odražajo uh, politiko izobraževanja in usposabljanja. Gospa komisarka, rekli ste, da nameravate mm, upoštevajoč razne cilje, povečati uh, kompetence nanašali ste na 20 odstotkov temeljnih kompetenc, ki ne zadoščajo. In tukaj bi vas želela vprašati, kakšen je predviden koledar? Eh, letos bomo dobili rezultate PIZE 2015 in verjetno bodo pokazali eh, trend izboljšave temeljnih kompetenc, recimo opisovanje, eh, računanje, geografije, Eh, in ne samo na češkem, ampak verjetno tudi v drugih šolah po Evropski uniji je glavni problem, to bi želela povdariti, to je um, vedenje in učenje in zato mislim, da bi morali podpreti tudi učitelje. Sedaj pa gospod Šulc, ELS. Ähm, um, Najlepša hvala. Ja, čisto kratek bom imel namreč komentar. Pred 18 leti sem zapustil šolo in dobro se spominjam, da so že takrat govorili o tem, da je potrebno imeti več veščin eh, torej za učitelje na podlagi na področju digitalnih eh, veščin. Ampak že 18 let se ni nič zgodilo. Pa še eno vprašanje imam. Namreč, eh, kar zadeva napačno izobraževanje v primerjavi z potrebami um, delovnega trga. Gospa Tyson je povedala, kakšen visok odstotek študentov oziroma diplomiranih ljudi dela v, na delovnih mestih, ki zahtevajo nižjo izobrazbo. In veliko ljudi poleg tega zapusti izobraževanje. Gre torej za zapravljen denar, ki smo ga vložili, pa ga bi lahko uporabili kje drugi. Zanima me torej, ali lahko komisija nekako podpre države članice pri tem, da bi bolje ciljali na to, kakšne veščine potrebuje trg dela in da bi izobraževalni sistem temu prilagodili. Now... Najlepša hvala. Luigi Morgano, SND, odbor, odbor Kalt. Najlepša hvala. Želel sem zastaviti dve vprašanja. Prva je, so kompetence v srednjih šolah, univerza in visoko izobraževanje za to, da bi dosegli realno zaposljivost. To je resno vprašanje. Eh, poznano je pa tudi, kako hitro postanejo zastarale znanstveno znanje in njihova uporaba v podjetjih in v tehnoloških podjetjih. Želim povedati, da nasplošno obstajajo študije, ki pravijo, da v naslednjih desetih letih bodo aktivirane na stotine novih um, delovnih mest, katerih imen danes še sploh ne poznamo. Vprašanje je preprosto, ali je to prisotno v pobudah, ki jih bo komisija k malu predstavila, tako kot je povedal komisar, eh, gospod komisar. In drugo vprašanje, govorimo o tem, da je treba povečati eh, zvosljivost eh, mladih in gospa Tison je povedala, da je na voljo veliko sredstev. E, ampak imamo težavo z izobraževanjem, če pa mi dovolite, imamo tudi težavo, ki je odvisna od pogojev za dostop. E, recimo spodbude za e, dostop do posojil za zagonska podjetja, majhna podjetja. Obstaja ja, kakšne pobude na ravni komisije kot celote. Sedaj pa gospod Van der Kandelaire. Dat was een uh, vlekkeloze beurt die u maakte met de uitspraak van mijn familienaam. Ook ik ben heel blij dat um, de commissie duidelijk inzet op het zichtbaarder. Nou, je zegt wel. Отлично е да комисия поскуша укрепити та преход мет изображувањем и поклицним жулјањем. Те компетенце мора бити видне. Ampak vprašanje imam, kako lahko konkretno gledano na evropski ravni povdarimo te neformalne veščine. Kako lahko komisija to zagotovi ne vem, z nekimi projekti, kakšne ideje imate, ki bi mladim omogočili, da bolj jasno povedo, kakšne so njihove veščine in na ta način omogočimo njihovo boljšo zaposljivost. Hvala. Najlepša hvala. Govorili smo o različnih akterjih v izobraževanju in kako nuditi transverzalne veščine. Zato bi vas želela vprašati, ali oziroma poudariti vlogo uh, Um, organizaciji mladih pri transverzalnih veščinah. Uh, kajti oni imajo seveda uh, možnost, da, da, da pridejo do mladih ljudi. In drugo vprašanje je, ali boste sprejeli vrednoto um, um, in torej razlike med formalno in neformalno izobraževanje pri uh, zgradnji kompetenci in to, tudi, to se tudi navezuje na to, da bi bilo treba doseči več mladih. Last... Zadnji pa je gospod Zver ELS Kult. Sedo. Eh, najprej hvala obema komisarjema za odgovore prezentacijo in to da skupaj nastopata danes večkrat bi morala skupaj nastopati ker je izobraževanje povezano z zaposlovanjem veseli me da smo zadnja leta debato o izobraževanju in zaposlovanju mladih usmerili na odpirali prava vprašanja eh, usmerili smo jih na tako imenovano stem skills Eh, znano je, da so nekatere države pretiravale, šle padle preveliko asimetrijo v družboslovje, ki je dominiralo in na koncu se je reproducirala nezaposljivost mladih in podobno. Skratka, če bomo odprli šole bolj družbi in bolj ekonomiji, bo samo po sebi uh, uh, prišlo do enega dobrega medsebojnega vpliva in eh, šole bodo opravile svojo nalogo. Ali menite, gospod komisar, da, komisarja, da imajo evropski program in evropski mehanizmi ustrezen vpliv na države članice? Tukaj mislim tudi jamstveno schemo, ki je pred, v zadnjem letu precej zmanjšala nezaposlenost med mladimi in podobno. Thank you. Now I give the floor to the to Commissioner.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 ogromno vprašanj, spod vprašanj in tako naprej. Se upravičujem že vnaprej, če ne bomo uspeli odgovoriti na vsa vprašanja. Brati, pisati, računati, to so te osnovne veščine. Kako bomo delali na te veščine? Jasno je, da so tisti, ki organizirajo izobraževanje, ki morajo nekako bdeti na tem, da je vse lepo in prav. In včasih nivo ni dovolj visok. Tudi OECD to izpostavlja. Nismo najboljši učenci v tem razredu, če si smem dovoliti ta izraz. Tako da moramo zares spremeniti to paradigmo. In kako? To pa moramo preprosto prepustiti tistim, ki organizirajo izobraževanje. Oni so pristojni za Um, sestavljanje učnega načrta. Mm, mi nismo tisti, ki lahko predvidimo neko harmonizirano rešitev za, ce, za vse regije in države Evropske unije. Mi se samo zavedamo te težave in se zavedamo, da je treba nekaj storiti. Mi lahko pač zagotovimo izmenjavo najboljših praks, lahko poskušamo združiti vse akterje, tako da lahko bolje to izkoristimo. Edding Svetl je svobodno. Torej, razmisliti moramo o povezavah med eh, gospodarstvom in šolskim sistemom. Prakse, ki dobro delujejo, smo že opazili v določenih državah, naprimer javni zavodi za posredovanje služb, kjer ne delujejo samo uradniki, ampak tudi nekakšen svet, v katerem so zastopani delodajalci. To je torej smiselno in to bi morali vključiti tudi v šolski sistem. Sistematično moramo vključevati delodajalce v šolski sistem. Kako točno bi to izgledalo, moramo razmisliti, ampak za boljše izobraževanje, za bolj tesno povezavo z gospodarstvom je to pomembno. Kako lahko uh, bolje predstavimo veščine ljudi? To je pomembno vprašanje. Ogledati si moramo naš evropski sistem in eh, razmisliti o spremembah, ki bi vplivali na to, da lahko bolje ugotovimo, kakšne so veščine ljudi in kako jih lahko določimo ter predstavimo. Torej, kako lahko s temi veščinami pomagamo osebi pri iskanju zaposlitve. Potem pa, kar se tiče razlik pri izobraževalnih sistemih. Ja, ta problem nam je že dal časa znan in vemo, da če ljudje nimajo podobnih pogojev v izobraževanju, potem bo do razlik prišlo tudi kasneje. In to je nekaj, čemu se moramo izogniti, to moramo upoštevati v naši agendi za veščine. Pa še enkrat glede čezmejnih aspektov. Ja, izobražene osebe iz ene države potem delajo čez mejo v drugi državi. To se dogaja. Imamo skupen trg in tukaj se ne smemo pretežavati glede tega. Vsaka država se mora pač sama poskrbeti za to, kako izkoristiti izobražene osebe delojemalce. V primeru, da so te osebe napotene v, na delovno mesto v drugi državi, se naj to zgodi samo, če je to res eh, potrebno. Mobilnost pa je po drugi strani seveda pravica naših delo, delavcev. In prav je, da jo ljudje izkoristijo, ko želijo delati čez mejo. Kar se tiče tehničnih eh, vprašanj, tehničnega in tehnološkega pouka, gospod Mann, tukaj se strinjam, da moramo najti boljše oziroma najboljše metode za tak pouk. Tehnično poklicno izobraževanje je pomembno in eh, priznati moramo to vlogo izobraževanja na tem področju. V nekaterih državah je to že priznano, v drugih državah pa se žal še ne zavedajo pomena takšnega izobraževanja. No pa še enkrat, veščine učiteljev, ja, seveda moramo tudi te usposobiti. Pred 18, 20 leti smo govorili o digitalnih veščinah učiteljev, res je, ampak danes je to še veliko pomembnejše. Glede na spremembe ki se dogajajo vsak dan in ki so vse, vse hitrejše, moramo hitro ukrepati. Torej, vsi se učimo celo življenje in tudi učitelji se morajo. Prav zato moramo morda spremeniti tudi pogled ljudi na to temo. Najlepša hvala. Hvala sedaj pa komisar Navračič. Najlepša hvala kar zadeva vprašanje gospe Arena, imamo nekaj pomembnih temeljnih dokumentov, recimo Evropa 2020, IT 2020, potem letni, eh, letna preverjanja, pariška deklaracija. To so varovalke za promoviranje socialne vključenosti. In imamo dobre možnosti, da dosežemo cilje Evrope 2020, to je 10 odstotkov, sedaj smo na 11 odstotkih, e, torej 10 odstotkov, 10 e, odstotkov tistih, ki opustijo šolo e, zelo zgodaj, sedaj smo pri 11 odstotkih, potem 10 odstotkov, za izobraževanje na tretji stopni, tudi tam imamo cilj. Kar pa zadeva Evropo 2020, tudi tam smo v dobri poziciji, lahko podpremo nacionalne izobraževalne sisteme, ki si bodo prizadevali za te cilje, pa tudi pariško izjavo in IT 2020. Vse to vključuje osnovne razsežnosti socialne vključenosti in razvoj lete v izobraževanju. Potem, kar zadeva mobilnost um, pripravnikov, tukaj želim povedati, da je Evropski parlament pravkar začel s pilotnim projektom um, in sicer Jean Artui je to naredil za sodelovanje med državami članicami pri daljših, eh, torej pri dal, za daljše vajeništ, vajeništvo oziroma pripravništvo. Sedaj uh, je to dva ali tri tedne, to sponzorizira um, ehm, Erasmus, sedaj pa imamo pilotni projekt, ki želi vzpostaviti koalicijo med državami članicami zato da bi ta vajeništva postala daljša in sicer od dveh, do, od dveh mesecev do enega leta. Torej gre za veliko izboljšanje. Če bo to uspešno, potem bi pri Erasmus Plus lahko bile možnosti, da bi to postal evropski projekt. torej da bi imeli daljša vajeništva. Potem, kar zadeva STEM um, skills in STEM skills, mislim, da moramo uh, narediti več, da bi odpravili ovire med uh, naravoslovnimi predmeti in umetniški, kreativnimi predmeti. To moramo nekako združiti. Imamo projekt, kot je recimo Creative Europe, ustvarjalna Evropa, ki se razvija v to smer in imamo Evropski institut za tehnološke inovacije, ki naj bi združil ljudi iz akademskega, poslovnega sveta, študente in potem obstajajo še neki um, drugi projekti, ki odpravljajo vire med inovacijami, eh, kreativnostjo in poslovnim življenjem. Ker akademsko znanje hitro zastara, zato poudarjamo ulogo veščin. Izobraževanje tudi, torej, da bi izobraževali take spre, spretnosti, ki bi se lahko prilagodile spremembam in zato poudarjamo pomen um, veščin pri komuniciranju, sodelovanju, torej vse te socialne spretnosti, ki lahko mladim pomagajo najti boljše mesto v družbi. sodelovanje z organizacijami mladih. Sreda podpiram to idejo. V, v preteklosti smo veliko storili. Imeli smo dva dogodka za mlada. Um, tukaj so bile vključene tudi organizacije, razne mladinske organizacije. Razpravljali smo ekstremizem, probleme kot so ekstremizem, radikalizacija. Uh, pa tudi težave na trgu dela, kajti te težave se včasih prekrivajo. Mladi prihajajo tudi iz ki prihajajo iz revnejših okolij, so, bolj, so večja tarča za recimo radikalizacijo, po drugi strani imajo tudi težave na trgu dela veščine, pravilne veščine, učinkovito izobraževanje, ki bo mladim, mlade opremilo z ustreznimi veščinami, so najboljše orožje proti socialni, socialnim in politični nestabilnosti. In tukaj imajo mladinske organizacije veliko vlogo. Podpiramo veliko programov eh, premostitve vrzeli med eh, formalno in neformalnim izobraževanjem. Eh, sedaj preverjamo, katere so učinkoviti programi za socialno vključenost. Spodbujamo izobraževalne institucije, da se odpirajo. za neformalno izobraževanje. Najlepša hvala. Thank you, commissioner. Hvala, komisarja. Še dva zelo kratka komentarja. Najprej bi želela povedati, da mislim, da je zelo pomembno, da imamo delovno metodo, s katero smo začeli s kolegi iz odbora Apple in Kult in to je bolj prečen in holističen pristop k tej eh, tako pomembni temi, kot so veščine in nova znanja. In eh, glede tega se morata dva odbora seveda strinjati. To nov, nov mm, pristop, da skupaj delamo tako v svetu, ki pa tudi pri, v komisiji, ki, komisiji, kjer te dve generalni direkciji sodelujete. S tem moramo nadaljevati in menimo, da je to zelo dobro in prosimo, da se s tem nadaljuje. Drugič, zdi se mi pomembno, da smo se nanašali, čeprav nisem dobro razumela, ampak o tem bomo še govorili, koliko posvetovanj že poteka in želela, želela bi si uh, posvetovanja med socialnimi partnerji, pa tudi z mladimi, pa tudi z teritorijalnimi realnostmi. In tretje vprašanje, mislim, da je sedaj jasno, mi smo imeli kar nekaj izobraževanja Education Europa, uh, eh, potem uh, uh, anke, dostop do ankete glede dostopa do izobraževanja in vemo, da moramo tukaj, kot so kolegi povedali, imeti skupni pristop tudi z drugimi politikami. Tukaj govorimo o socialni politiki, boj proti revščini, um, potem eh, pozornost do tistih, ki potrebujejo posebno pozorno, pozornost, to pomeni tisti s posebnimi potrebami, potrebami, pa tudi imigranti. Moramo izboljšati kakovost izobraževanja. Komisar Navračič je povedal, da obstajajo možnosti, subsidijarnost ne pomeni, pomeni spoštovati uh, odločitve nacionalnih uh, Eh, izobraževalnih sistemov. Mi pa imamo um, posvetovanje, imamo benchmark, ki jih je treba spoštovati, IT 2020, pa tudi prek uh, eh, politike izobraževanja. Potem imamo tudi priporočila, ki jih lahko odbor pripravi. Lahko uh, potem torej, ta program postane še nekaj bolj pomembnega, zato da bi vi dosegli temeljni cilj. To je, da bi imeli evropski prostor izobraževanja, inovacije, um, dela in veščin, kjer bi imeli vsi enake možnosti. To je naš skupni cilj. In mislim, da bi um, pri tem programu morali upoštevati tudi ta podetek. Prvič, slišala sem, da je eden od predlago, predlogov je uh, revizija uh, okvira in to bi želeli vedeti, kako bo to potekalo. In Izobraževanje ima dvojni značaj, kaj ti eh, izobražuje eh, mlade in državljani in jih pripravlja tudi na novo delovna mesta. In torej se te sistemi morajo bolj prekrivati, eh, Problem pa je, da v Evropi to ne pomeni en, samo, en sam model uh, dual education, torej dvojnega izobraževanja. Videli smo, da obstaja več eh, modelov, tudi, ki izvirajo tudi iz eh, tradicije v posamezni državi članici. S tem izzivom se moramo soočiti skupaj, kaj ti um, revščina uh, pri izobraževanju vodi v uh, se splošno revščino in vemo tudi, da ni dovolj, eh, da se samo, eh, da povzvemo, povzvemo glede službe, ampak je treba tudi imeti večje kulturne kompetence, kaj ti transformacija, torej hitra preobrazba trgov ne omogoča ljudem v življenju, da se prilagodijo, Morda pa je treba tudi naprej razmišljati o novih delih, eh, kot delajo mladi. In tukaj imamo še vedno perspektivo vseživljenjskega učenja, kaj ti na to moramo staviti. In potem še zadnja stvar, instrumenti. Mi imamo nekaj instrumentov, um, ki smo jih že zapisali v dokumenti, o tem smo že govorili, ne bom ponavljala. Morda pa moramo tam biti bolj pogumni in bolj ustvarjalni. Govorili smo danes že o ustvarjalnosti, seveda zavezništva znanj, to je ena izmed novih uh, instrumentov partnerstva med izobraževanje, uh, usposabljanje, pa tudi uh, raziskave morajo biti vključene. Po drugi strani imamo tudi programe, recimo Erasmus, ki omogoča kar nekaj nekaj stvari. Vidimo pa, da priznavanje neformalnih in informalnega znanja, to se še ni uresničilo, uresničilo jih ne moremo primerjati eh, med posameznimi državami in tukaj morda eh, ne izvajamo tega, kar smo že razumeli. Brez teh kompetenc in tudi državljanskih kompetenc si, lahko, si težko predstavljamo zaposljivost. Potem pa še uh, viri. O tem ni bilo veliko govora, po mojem mnenju pa je to zelo pomembno, ker če želimo imeti pravi program, potem mislim, da države članice zagotovo imajo um, sredstva iz kohezijskih skladov in zato bi bilo zelo pomembno, da bi si bolj delili strategije, ne samo cilje. In mislim, da je. Um, um, da ko govorimo o Evropski investicijski banki, da še ne daje pravih rezultatov in, uh, na področju izobraževanja in zaposljivosti. Uh, in da se sklada ne um, uporablja dovolj za te namene. In morda bi bil to tudi idej, ideja za podporo te, našemu programu, ki ne sme ostati samo teoretični. Zahvaljujem se seveda obema komisarjema in prepričana sem, da, bo temu srečanju, da bodo temu srečanju sledili še druge srečanje. Zahvaljujem se tudi uh, sekretarjatu obema odboroma, pa tudi tolmačem. Hvala. Thank you all. I just want to remind the employment. Najlepša hvala. Člani odbora za zaposlovanje, naj vas opomnim, da imamo na dnevnem redu še dve točki. Tako da vas prosim, da ostanete v dvorani. Torej bo, govorili bomo o socialnem skladu in o skladu za prilagoditev globalizaciji. Koordinatori odbora za kulturo pa naj grejo v ISP e 3G2, prosim. Hvala.